raste ta radikalna desnica zaradi gospodarske krize. Gospod predsedujoči, vem, kakšna je vaša politična preteklost in videli boste, da je to poveč problem tako na Mačarskem, kot tudi v Avstriji in temu moramo narediti konec. Govornik je bil prekinjen. S tem zaključujemo to razpravo in eh, danes ob 11. uri bomo o tem poročilu glasovali. Naslednja točka na dnevnem redu, kolegica in kolegi, To je izjava komisije, zadeva pa množična grozodejstva v nigerijskem mestu Jos v januarju in marcu. Gospod Ren eh, se bo odzval v imenu komisije. Izvolite. Eh, eh. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci veliko žalostjo smo ugotovili, da je gospod Adura včeraj umrl. Velik prispevek je dal k demokratičnemu življenju hm, Nigerije in s svojimi politikami je tudi prispeval k stabilnosti zlasti v podregi Zahodne Afrike. Po ustavi je vršilec dolžnosti predsednika, gospod Gudlak, postal predsednik. In kolikor smo izvedeli, naj bi zaprisegal pred pravosodnim ministrom. To naj bi se zgodilo še nocoj in dejansko se odpirajo nove špekulacije glede političnega prizorišča v Nigeriji. Evropska unija je zavezana partnerica Nigerije in je zagotavljala v nedavnih težkih mesecih negotovosti podporo tej državi. Nasilni konflikti v Josu in okoliških državah januarja in marca letos ko je umrlo na stotine ljudi oziroma bilo resno ranjenih, to so bili še zlasti uničujoči dogodki. Na tisoče ljudi je izgubilo svoje domove in živijo sedaj v mm, taboriščih in želim vam zagotoviti, da je Evropska unija odločena, da se bori proti temu. Takoj, ko smo dobili novice o dogodkih januarja in marca, je Evropska komisija stopila v stik z Rdečim križem in drugimi svetovnimi agencijami. Izvedeli smo, da so zadostili potrebam večine prizadetih ljudi in da so na voljo tudi bolnišnice. Evropska unija je javno obsodila uporabo nasilja, bila je med prvimi. In Visoka predstavnica Ashtonova je skupaj z Hillary Clinton, gospodom Kušnerjem in gospodom Milibendom dala izjavo, v kateri je izrazila obžalovanje zaradi izgube življenj. Vse strani so pozvali naj prekinejo nasilje, ki ni način za reševanje razlik. Prav tako so pozvali zvezdno vlado naj poseže. Evropska unija je februarja in marca opravila še razgovore z nigerijskim ministrstvom za zonanje zadeve za to, da bi obsodili zadnje izbruhe nasilja. Evropska unija je zahtevala od nigerijske zvezdne vlade naj opravi celovito preiskavo nedavnih eh, nasilnih dogodkov ter tudi naj se sodno preganja storilce teh dejanj. Več kot 14 tisoč ljudi je bilo ubitih v zadnjih letih. Tri milijone ljudi je ostalo notranje razseljenih. Pri teh dogodkih ni mogoče reči, kdo, muslimani ali kristijani, so žrtve oziroma storilce, kajti zgodovinsko gledani so bili oboji tako žrtve kot storilci. versko motivirani konflikti so dosti krat taki, da imajo korenine drugot in sicer v lasništvu nad ozemljem, v zgodovinskih sporih in tako dalje. Firske razlike pa pogosto privedejo k hujšim konfliktom. Evropska unija in Nigerija uporabljata tako diplomacijo kot tudi razvoj. In v okviru Evropskega razvojnega sklada podpiramo razvoj v Nigeriji, zlasti na področju miru in varnosti, upravljanja ter človekovih pravic. Aktivno spodbujamo mir in varnost na podlagi političnega dialoga ob uporabi sporezuma iz Kotonuja. Tudi se pogovarjamo o demokratičnih pravicah, vključno z rasno, versko in drugimi oblikami diskriminacije. Ob koncu ne povem, da je po mojem bistvenega pomena, da ostanemo pozorni do ponavljajočega se nasilja v Nigeriji. Predlagam, da se to obravnava kot prednostna naloga dialoga na naslednjem ministerskem sestanku med EU in Nigerijo jeseni letos. In primer lugar, iniciamos el turno de los... Hvala lepa. Sedaj pa bomo najprej prisluhnili predstavnikom političnih skupin. Gospod Mitchell, dve minuti. Gospod predsedujoči, pridružil bi se komisarju in izrazil sožalje nigerijskim državljanom zaradi smrti predsednika Jara Due. Dogodki pravzaprav demonstrirajo, kaj se dogaja v tej regiji. Dogodki v mestu Jos, ki ima dolgo zgodovino nasilja, so alarmantni. To mesto leži na križišču med muslimanskim severom in krščanskim jugom. Vendar pa ne gre zgolj za versko sovraštvo. In v naši resoluciji smo pozvali, da se preverijo globlje korenine tega nasilja. Prihajam z Irske in vem, da so ljudje prepogosto govorili o konfliktu na Severnem Irsku, Irskem kot o konfliktu med protestanti in katoliki, čeprav vemo, da je šlo za resnejša vprašanja, kot so recimo vprašanja državljanskih pravic in podobnega. Nujno je, da se izognemo tem simplističnim razlagam dogodkov, ki imajo globlje korenine, ne gre zgolj za versko sovraštvo. Tukaj so socialni gospodarski dejavniki, ki jih je treba upoštevati, preden preidemo na zaključke. Ti poboji uporabljajo metode, ki so podobne mm, dogodkom v letih 2001, 2004 in 2008. V preteklosti so uporabljali nasilje za razreševanje razhajanj in nasilje je prevladovalo nad dialogom. Veliko razočaranje je, da Nigerija, ki je osma največja proizvajalka nafte v svetu, ima toliko ljudi, ki živi pod pragom revščine. Samo zagotovitvijo miru in varnosti, demokratičnosti ter politične stabilnosti bo Nigerija lahko izkopala svoje prebivalce iz eh, te lakote in revščine in nehala uporabljati nasilje kot način za razreševanje sporov. Pozivam da se Evropska komisija še naprej pogovarja z Nigerijo, ugotovi, kje so korenine in zagotovi vso pomoč ter s tem zagotovi, da se ta grozodejstva ne bodo ponovila. Hvala lepa, gospod Mičel. Sedaj pa ima besedo gospod Berman v imenu skupine SD. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda se naša politična skupina pridružuje gospodu. Renu, ki je izrazil sožalje Nigericem zaradi smrti predsednika Jareduje. Dogodki januarja in marca letos kažejo, kako eksplozivan je položaj v tej regiji. Čeprav nekateri pravijo, da gre zgor za versko razsežnost, pa se moramo osredotočiti tudi na druge razloge, kot je podaril kolega Mičel. Regija trpi zaradi majhne količine virov in slabega dostopa do njih. Tudi boj za plodno zemljo je eden od razlogov za nasilne konflikte med muslimani in katoliki. Domorodci se počutijo ogrožene, ker izgubljajo svoje pašnike. Zato želimo, da se raziščejo korenine tega konflikta. Če se nič ne bo naredilo na področju revščine in diskriminacije, se bodo ti spopadi nadaljevali. To pomeni, da celotno prebivalstvo potrebuje enake priložnosti, enak dostop do izobraževanja ali recimo do politične moči. Dolgoročna rešitev je možna le, če bomo upoštevali vse te dejavnike. Pozivamo k pošteni obravnavi in sojenju storilcev. Šokirani pa smo, ko slišimo, da sedaj želijo izvesti smrtno kazen samo zato, da bi zmanjšali prenatrpanost v ječah, kjer morajo kaznjenci čakati leta dolgo, preden sploh pridejo pred sodnika. Lotiti se morajo v Nigeriji tudi vprašanj kazenske zakonodaje, le takrat bodo storilci lahko deležni poštenega sojenja. Hvala lepa v imenu skupine Alde, dve minuti, Šal Görns. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Danes smo izvedeli, da je umrl nigerijski predsednik. Tudi sam bi se rad pridružil sožaljem. Naša politična skupina res obžaluje predskodnjo smrt nigerijskega predsednika. Do te smrti je prišlo prav v trenutku, ko je prišlo do grozovitega preobrata v sporu med muslimani in kristijani. Dva kristijana sta bila ubita v teh sporih, zato bi se morali nekaj naučiti iz teh barbarskih dejanj. Kot vemo, je razlog za to versko nasprotovanje in spori. Poleg tega revščina in lakota ne prispevata k reševanju teh sporov politični organi niso zmožni odpraviti korupcije. Že stokrat smo in še bomo morali ugotoviti, da prihaja do sporov tudi zaradi naravnih verov, zaradi zemlje. Poleg tega pa podnebne spremembe tudi prispevajo svoje in še poslabšujejo vpliv dejavnikov, ki sem jih prej omenil. Kaj lahko stori Evropska unija v teh okoliščinah? Evropska unija se lahko sklicuje na osmi člen Kotonujske konvencije, zahteva, da se vzpostavi dialog s političnimi organi v tej državi, to bomo tudi storili, lahko obsodimo grozovite dejanja, to počnemo z resolucijo, ki jo ravno kar obravnavamo, lahko obžalujemo da je ta bogata država, ki je prva izvoznica nafte iz Afrike, nezmožna to bogatstvo uložiti v boj proti revščini, lahko storimo, obsojamo, še enkrat obsojamo in še enkrat obsojamo vsa ta dejstva. Obstaja pa kanček upanja. Nigerija sama mora poskrbeti za preoblikovanje v državi, za oživitev gospodarstva. Tudi Jonathan Goodluck, ki je vršilec dožnosti, je podal pobudo za medetnični in medverski dialog. Upam, da mu bo uspelo. Redki so namreč tisti, ki spodbujajo lucidnost v teh okoliščinah. Zato mu moramo ponuditi celotno podporo tudi začasnemu predsedniku. Hvala. Hvala lepa, gospod Görens, v imenu zelenih, minuto in pol, gospa Kil Nielsen. Euh, Hvala lepa. Tudi mi se pridružujemo ostalim kolegom, ki so že spregovorili. Ta grozodejstva so nespremljiva. Kaj pa nigerijski zapori? Zapori, v katerih človekove pravice stalno kršijo. Iz leta 2008 imamo na voljo tudi poročilo Amnesty International, ki navaja, da 65 odstotkov zapornikov nikoli ni bilo nečesar obsojenih, da že deset let čakajo na sojenje. Problem je tako hud, da Nigerija nima nobene druge možnosti kot to, da izvede reformo sistema. Te reforme še vedno čakamo. Zakaj sem se osredotočila na zapore? Zato, ker nam trenutne okoliščine jasno kažejo, kako je lahko življenje človeškega bitja nevredno v Nigeriji, sploh v zaporih. Tudi Nigerijski svet je predstavil projekt, v okviru katerega bodo ubili na stotine obsojenih na smrt, samo zato, da bodo nekoliko sprostili mesta v zaporih, da bodo zmanjšali število oseb v zaporih. To je res šokantno. Gotovo je, da so številni ti, ki so obsojeni na smrt, nedolžni. Mnogi niso imeli pravice do sojenja, do pravičnega in poštenega sojenja. Februarja 2009 je zvezdni minister za zonanje zadeve v, v Nigeriji pred Združenimi narodimi rekel, da ima Nigerija moratori na smrtno kazen. Zato predlagam, ko bomo glasovali, da glasujemo še ustne predlogu spremembe, s katerim bi obsodili nedavno zauzeto stališče številnih guvernerov v Nigeriji. Hvala. Hvala lepa. Minu ECR za eno minuto, gospod Vandalen. voorzitter ik betuig ook graag eh, namens mijn fractie uh, ons medeleven aan. Hvala lepa. Tudi meni svoje politične skupine bi rad izrazil sožalje nigerijskim državljanom zaradi smrti njihovega predsednika. Grozodejstva, ki so bila storjena v okolici mesta Jos, so nepojmljiva in od takrat se ni spremenilo nič. Še naprej smo priča izbruhom nasilja. Kristijani so v glavnem žrtve, zato moramo takoj začeti s preiskavo in preiskava mora biti neodvisna. Zdi se namreč, da vlada ne zna ustrezno zaščititi svojih državljanov. Kot drugo, poskrbeti moramo, da se taka grozodejstva ne bodo tolerirala. Prizadevati si moramo za rešitev napetosti med različnimi skupinami prebivalcev, ki se borijo za ista ozemlja. Seveda moramo pomagati Nigeriji pri teh ukrepih, ampak izvajati moramo tudi pritisk, da se neha ta spirala nasilja. Hvala lepa. V imenu skupine Goe NGL, gospa Veržija. Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Seveda se bom tudi sama pridružila besedam sožalja nigerijskemu prebivalstvu po smrti predsednika. Mi ne bomo glasovali za skupno resolucijo, ki jo danes obravnavamo, in se tudi nismo pridružili tej resoluciji. Zakaj? Zato, ker se nam zdi, da je ta resolucija v nasprotju z mnenjem nekaterih govornikov taka, da se ne loteva bistva, ki povzroča nasilje v tej državi. Ta resolucija obravnava samo del razlogov. Mi obsojamo nasilje, zahtevamo, da se vse storilce takšnih dejanj tudi preganja. Nigerija je bogata država, najbolj naseljena država v Afriki, 140 milijonov prebivalcev ima, je sekularna država, postaja pa vse bolj bogata, odkar so bili tam odkriti naftni viri. Takoj za Južno Afriko in pred Alžirijo se nahaja ta država glede pomena med afriškimi državami. Vendar je ta država tudi država z največ revnimi državljani. In kljub temu, da ima bogate naftne vire, ima proračunski deficit. Nigerija izvaža svoje naftne proizvode, zato ker jih ni zmožna rafinirati, čeprav bi ta denar potrebovala za oživitev gospodarstva. V zadnjih letih se je prihodek od nafte tudi znižal, zato ker se na naftne platforme pogosto vršijo napadi mnoga mednarodna podjetja ob sodelovanju nekaterih naših vlad izkoriščajo vire v Nigeriji, tudi naftna podjetja. Eno izmed njih koristi kar 40 odstotkov vse nafte v Nigeriji. Vsa ta podjetja škodijo državljanom in skrbijo samo za svoje dobičke. Delta reke Niger je bila včasih čudovita, danes pa je močno onesnažena. Ne samo zaradi nafte, ampak zaradi tega, ker več kot 150 zabojnikov na teden pride v to pristanišče in v teh zabojnikih se ponavadi nahajajo strupeni odpadki. Več kot 320 milijonov, milijard evrov, oziroma 320 milijonov evrov od 4 milijard evrov od nafte je bilo pospravljenih v žepe zasebnikov, ki imajo račune v Švici, v Franciji in drugod. Takšen položaj je nedopusten. Resolucija, ki jo sprejemamo, pa ni na ravni ambicij, ki jih ima Evropska unija, sploh ko gre za zagotavljanje solidarnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Veržija. Sedaj pa dobi besedo gospod Provera v imenu skupine FD. Hvala lepa, gospod predsedujoči, vemo, kako zahtevna je miroljubna koeksistenca med različnimi skupinami, zlasti, ko gre za odnose med kristijani in muslimani. Kot pravi resolucija, o kateri bomo glasovali, je položaj zelo težek. Več kot 14 tisoč ljudi je bilo ubitih po letu 1999, po vojaški vladavini. Tudi v zadnjih treh mesecih naj bi bilo ubitih ogromno ljudi, vendar pa Nigerija ni edina država, kjer prihaja do spopadov na verski podlagi. Zato bi bilo pametno, če bi Evropski parlament letno pripravil poročilo o verski svobodi na svetu. S tem bi se na strukturiran način lotili tega vprašanja v več državah. Če se navežem na gospoda Rena, ki ga zelo cenim, dejal je, da je Nigerija zelo revna država. To ni res. Nigerija je zelo bogata država, vendar pa jo vodi skorumpirana vlada, ki je v žepe pospravila denar od naravnih virov in s tem osiromašila prebivalce. Zato je potrebna oživitev gospodarska, socialna v tej državi kot tudi drugot. Zato pa je potrebna nova vodilna garnitura, ki bo upoštevala potrebe državljanov. Hvala lepa, gospod kolega. Eno minuto dobi gospod Martin v imenu samostojnih poslancev. Nigerija bo v času prvenstva v Južni Afriki pravzaprav izložba Afrike. Situacija v Nigeriji je zelo dramatična. Nahaja se nekako na razpotju med kitajsko potjo in po drugi strani evropsko potjo. Iz eh, svojega notranjega prepričanja se zauzemam za to, da ponudimo evropsko pot, kar pomeni dosledno preganjanje zlorabe človekovih pravic. Tisti, ki sedijo v zaporih, morajo plačati. Ni pa prav, da so si vladajoči zase pridobili neke pravice. To, kar je povedal kolega z levice, se mi zdi, da je treba podpreti, morda gre to nekoliko premalo daleč, ampak mi se moramo zauzemati za človekove pravice in ne ravnati tako kot Kitajska, ki ne upošteva človekovih pravic. Hvala lepa. S tem smo zaključili s prispevki govornikov v imenu političnih skupin, sedaj pa še individualni govorniki. Prvi je naš kolega gospod Mauro gospod predsedujoči dragi kolegi nasilje ne rešuje konfliktov pač pa samo še povečuje tragične posledice nasilje ne samo da je mm, nepravilno da je nehumano tudi ne izplača se z drugimi besedami manj učinkovito je zato da bi probleme ki zadeva celotno regijo rešili na ta način kajti Če element, ki sproži nasilje med manjšino kristijanov in muslimani, če to ni samo verski fundamentalizem, pač pa tudi odsotnost gospodarskega razvoja in če je to tisto, kar sproža napetosti med različnimi etničnimi skupinami, potem je tisto, kar Evropska unija skupaj z Afriško unijo in celotno mednarodno skupnostjo morajo narediti in dopovedati nigerijski vladi, ki je odgovorna za mnoge stvari. Torej, tisto, kar je treba narediti, je, da je treba spodbujati mirno sobivanje med različnimi skupnostmi. In nigerijsko vlado je treba prepričati, da se jim to izplača, vladi in celotnemu narodu. Torej, poleg vzpostavitve mm, odprtja preiskav ter pregona vseh tistih, ki so skrbeli za prelivanje krvi v zadnjih mesecih ali, če smem reči, v zadnjih letih, je treba dati vse možne podbude pobude za to, da bi podprli medverski, medetnični dialog, pa tudi, kot rečeno, oblikovanje nove vodilne garniture. S to resolucijo želimo povedati, da reševanje konfliktov, zlasti v državi, ki je tako bogata z naravnimi viri, še zlasti z nafto, kot je to v Nigeriji, bi morali zagotoviti ne samo boljše izkoriščanje, pač pa tudi Eh, boljšo distribucijo. In sporazum z dne 12. decembra 2009 med Nigerijo in EU lahko predstavlja dobro podlago. Varnost je torej ena od glavnih skrbite države. Ni konflikt sam po sebi tisti, ki predstavlja največjo grožnjo, pač pa razlogi za ta konflikt. In zato bi morali mm, ustrezno pospremiti Nigerijo v demokratični razvoj. Hvala lepa hvala gospod mauro gospa kreto hvala lepa tudi sama bi rada izrazila sožalje nigericem zaradi smrti predsednika nažalost pa ugotavljamo da se je v tej napeti situaciji pojavil še en dejavnik tveganja namreč sedaj je več kot kadarkoli prisotno nasilje. Od začetka leta so umrli trije muslimani, tudi trije kristijani so bili ubiti. Prisotnost vojske na ulicah sicer lahko prepreči protiv napade skupnosti, vendar moramo zagotoviti prisotnost mednarodnih enot, če želimo da se prekinejo ta grozodejstva in da se prekine politika nekaznovanja v Afriki. Ko bodo zločinci aretirani, se bo nasilje znižalo in zmanjšalo, vendar se mora mednarodna skupnost bolj zauzeti za to. Mednarodna skupnost je sicer velik del pozornosti namenila Balkanu, ampak enako pozornost mora nameniti tudi Afriki. Hvala. Hvala lepa, gospod Tanok. Kot deček se spominjam, da sem na televiziji gledal podobe vojne v Bajafri v Nigeriji. 40 let kasneje se je le malo spremenilo. Videli smo, da so na tisoče ljudi v okolici mesta Jo spregnali z njihovih domov. Nigerija je še vedno nestabilna država. Etnični spori, zlasti med muslimani in katoliki, so endemični v Nigeriji. Negotovost potem, ko je umrl predsednik in sam sem poslal tudi sožalje nigerijskemu ljudstvu. Torej ta situacija bi lahko še povečala nestabilnost v tej veliki afriški državi. Zato me skrbi, kaj se bo zgodilo za Nigerijo na dolgi rok. Nekateri se spominjajo predsednika Gaddafija, ki je predlagal, da bi Nigerijo morali razdeliti na dva dela. Nekatere države, kot so recimo Sudan, so že na tej poti. To bi se lahko zgodilo tudi drugot. Vedeti pa moramo, da bo to povzročilo mnoga zanimiva vprašanja v prihodnje. Hvala lepa, gospod Čevhigens. Gospod predsedujoči, grozodejstva, ki so se zgodila januarja in marca, so za seboj pustila na stotine žrtev, še zlasti veliko žensk in otrok. Te plemenske in sektaške delitve so razlog za tega in za druge poboje. Iskati pa moramo resnična dejstva postkolonijalno poseganje in izkoriščanje v Afriki je pogosto temeljilo na izkoriščanju plemenskih sporov. Analiza BBC-ja je ugotovila, da če tudi obstaja nasilje oziroma spore med muslimani in kristijani, pa to ni glavni razlog. Gre tudi za množico ki živi v revščini in majhno elito. Nigerija ima ogromno naravnih bogastev, nafta recimo, žal pa elite, vključno z tujimi elitami, vzamejo zase levji delež tega bogastva. Večina prebivalstva pa živi v revščini. Skupaj s kolegi iz demokratičnega gibanja v Nigeriji se zauzemamo za to, da bi nafta bila predmet demokratičnega nadzora, tako da bi vsi nekaj imeli od tega. Na podlagi tega naravnega bogatstva je mogoče zagotoviti dostojno življenje za vse prebivalce Nigerije. Na ta način je možno premostiti tudi razlike med skupnostmi. Alternativna rešitev je razpad Nigerije, kar bi lahko sprožilo eh, barbarske grozote nad prebivalci. Hvala lepa, gospod Kačmarek, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Nigerija je zelo pomembna država, zato se tudi ukvarjamo s tem, kar se tam dogaja, sploh z dogodki v okviru v, oziroma v okolici Josa. Ti dogodki niso samo rezultat političnih in verskih sporov. Gre za to, da obstajajo tudi ogromne razlike na področju gospodarstva, sociale in vere. Tudi zgodovinski razkoli so prisotni. Kristijani so avtohtono prebivalstvo na tem področju, muslimani pa so se pravzaprav tja preselili veliko kasneje. Poleg tega obstajajo tudi politične razlike. Etnične skupine volijo za dve ločeni politični skupini, tako da ne moremo ta problem omejiti izključno na verski problem. Ustava v tej državi zagotavlja svobodo veroizpovedi. Morda boste rekli, da se je naivno sklicevati na ustavo te države, vendar bi vas rad spomnil na to, da je ameriška ustava, ki je najstarejša na svetu in polska ustava, ki je najstarejša v Evropi, navajata enake vrednote, ki so pravzaprav referenčne vrednote in zelo pomembne vrednote. Zato bi rad spomnil nigerijske oblasti, da morajo rešiti svoje probleme, ne samo zaradi tistega, kar piše v naših ustavah, ampak tudi v njihovih. Hvala. Hvala lepa. Z gospodom Kačmarekom smo zaključili seznam govornikov, ki ga imam pred seboj. Sedaj pa še trije govorniki po postopku Catch the Eye. Najprej gospod Andrikene. Gospod predsedujoči, Rada bi izrazila svoje obžalovanje zaradi nasilja, ki je izbruhnilo na območju Josa. Več sto ljudi je pri tem umrlo. To je samo zadnji primer pomena procesa sprave, ki ga je treba začeti, da bi omogočili mirno sobivanje med severnimi muslimanskimi prebivalci in južnimi kristijani. Grozodejstva se dogajajo predvsem zaradi zatiranja prebivalcev, ki živijo na ozemljih, kjer se nahaja nafta in ki niso udeleženi pri bogatstvu, ki ga ima ta država. Zato moramo prepričati nigerijske oblasti, da bi bolj demokratičen razvoj vseh skupin prispeval k umiritvi teh konfliktov, ter da je treba zaščititi človekove pravice. Sicer pa želim izraziti sožalje vsem nigericam zaradi smrti njihovega predsednika. Hvala lepa. Gospod Breda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad pridružil tistim, ki so izrekli sožalje prebivalcem v Nigeriji zaradi smrti predsednika. Sam bi rad omenil dve stvari. Najprej, če se navežem na to, kar je rekel eden od prebivalcev Nigerije in ki smo ga vprašali, kaj je razlog za zlo v njegovi državi, rekel je popolnoma jasno in glasno, da so krivci za te zločine sicer preganjani, potem pa jih izpustijo in jih nikoli več ne vidijo. Javnost je torej prikrajšana zato, da bi vedela, kaj se zgodi s temi zločinci. Rad bi podaril še nekaj. Ne smemo pozabiti tudi na versko dimenzijo pri tem sporu. Več govornikov pred menoj je reklo, da sicer obstajajo razlike v posameznih verskih skupinah, temveč da je temeljni problem gospodarski in socialni. Vršilec dožnosti predsednika Jonathan Goodluck je upošteval tudi to dejstvo in je pozval verske voditelje k dialogu. Zadnji je gospod Gžib. Panie predsedujoči, obrazi, ki. Gospod predsedujoči, podobe, ki smo jih videli pred nedavnim v različnih medijih, so nas pretresle, globoko pretresle. Videli smo trupla v mestu Jos. Res smo bili globoko pretreseni, ko smo videli te podobe. Kot je rekel naš kolega Mario Mauro, tega nasilja ni mogoče upravičiti. Nasilje je samo po sebi zlo. Kot Evropski parlament ne moremo zanemariti teh podob, zato tudi podpiram to resolucijo. Neodvisno od tega, kaj je razlog za te različne spore in vse dodatne spore, do katerih pride zaradi nasilja, se moramo odzvati, zato da se uveljavijo človekove pravice v Nigeriji, ki nam je na no, vse zadnje precej blizu. Še enkrat so žalje nigerijskemu prebivalstvu. Hvala lepa. To razpravo bo zaokrožil komisar gospod Oli Ren. Izvolite. Predsednik, gospod predsedujoči spoštovani poslanci hvala za zelo resno in odgovorno razpravo mnogi izmed vas ste poudarili kompleksnost družbenih problemov v nigeriji strinjam se z vami in komisija se zaveda kompleksnosti tega problema še naprej nadaljujemo z našim partnerstvom, ki smo mu zelo predani. Strinjam se z vami, pomembno je boriti se proti korupciji in nekaznovanosti, kajti žal je korupcija globoko zakoreninjena in onemogoča napredek družbe ter demokratični razvoj te države. Uh, Na ta način je ogroženo tudi življenje navadnih ljudi. Še naprej bomo zagotavljali konstruktivno podporo Nigeriji. Pri tem uporabljamo celo paleto instrumentov od diplomacije pa do razvoja. Komisija ostaja še naprej pozorna in tudi zavezana spremljanju dogodkov in ukrepanju z diplomatskimi sredstvi, ki so nam na voljo. Naslednji forum, kjer se bomo lahko pogovarjali o tem zelo občutljivem vprašanju na visoki ravni, pa je ministersko srečanje Nigerija EU jeseni. In to priložnost bomo nedvomno tudi izkoristili. Hvala lepa, gospod Ren. Opravičujem pa se vam zaradi hrupa v dvorani med vašim zaključnim nagovorom. Dobro, kakorkoli že zaključujemo to razpravo in glasovali bomo o tej resoluciji ob 11. Sedaj sledi kratek odmor, čez par minut nadaljujemo.